gospe Ani Gomeš. V skladu z devetim členom prvim odstavkom poslovnika bom tudi to zahtevo posredoval odboru za pravne zadeve. Italijanska vlada je e, obvestila parlament o e, izvolitvi gospoda Massimiliana Salinija, ki bo nadomestil gospoda Mauricija Enca Lupija in sicer za 1. julijem 2014. Gospa eh, Jean Botin nas je obvestila, eh, da se bo odrekla eh, svojemu sedežu v parlamentu in francoska vlada me je obvestila, da jo bo nadomestil gospod Filip Loazo in sicer s 1. julijem 2014. V skladu z sedmim eh, členom akta o izvolitvi eh, poslancev Evropskega parlamenta in v skladu z eh, prvim in četrtim odstavkom četrtega člena Evropski parlament potrjuje izvolitev gospoda Salinja in gospoda Lvazoja in sicer za 1. julijem 2014. Z polnopravnimi pravicami pa boste lahko na sejah Evropskega parlamenta sodelovala šele, eh, ko bo ugotovljeno, eh, da eh, sta podala izjavo in sicer o tem, da nimata nobenega mandata, ki bi bil neskladen z opravljanjem mandata Evropskega poslanca. predloge konference predsednikov za imenovanje v odbore eh, ste dobili že včeraj, nobenih predlogov sprememb ni bilo. In v skladu z členom 191 poslovnika veljajo ta imenovanja za potrjena. Oziroma v skladu z členom 199. Tretjim odstavkom. Zapisnik eh, oziroma seznam članov odborov boste prejeli. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. S tem je zasedanje prekinjeno.